skupine ELS, EKR, Zeleni Jale in uh, eh, ENS so mi poslali nekatere prošnje za spremembe in imenovanja v odbore in delegacije. Ta imenovanja bodo zapisana v zapisniku današnjega zasedanja in če do sprejetja tega zapisnika ne bomo prijeli nobenih pripomp, bodo ta imenovanja. Uh,